Ich poročil za danes eh, zvečer. To pomeni, da če hočemo do polnoči končati, imamo 10 minut približno za vsako poročilo. Najprej kratka predstavitev poročila Simona Busutila o skupni politiki priseljevanja za Evropo načela ukrepe in orodje. 4 minute za poročevalce. Hvala, gospod predsedujoči. Če Moram to poročilo združiti v dva stavka. Bom rekel, da je Evropski parlament zelo naklonjen skupni politiki priseljevanja. In drugič, parlament ne želi imeti razdrobljene imigracijske politike, hoče imeti koherentno, celovito politiko priseljevanja, kajti le takšna je lahko učinkovita. To pravim glede na zadnji primer, ki smo ga doživeli, ko je šlo za um, našo ladjo, ki je v mednarodnih vodah rešila 140 eh, priseljencev, nezakonitih priseljencev. In to, ta primer kaže, kako pomembno je imeti takšno skupno politiko in kaže na to, kako veliko ceno plačujemo zaradi tega, ker še nimamo uh, dobro razvite skupne politike priseljevanja. Zaradi tega, ker prelagamo eh, breme na pleča drugih, eh, kažemo s prstov ene na druge, ne da bi prišli do prave rešitve. Istočasno pa se ljudje utapljajo in vsak dan umirajo pred nami. Gospod predsedojoči, sramotno je, da država, ki ima šest milijonov prebivalcev, prevzema odgovornost oziroma eh, prenaša svojo odgovornost na državo za pol milijona prebivalcev. Minister eh, Severne lige Italije je to eh, zahteva od moje vlade. Eh, vsekakor takšno vedenje ni sprejemljivo. Zato bi predlagal, da v konstruktivnem duhu eh, iščemo rešitve ne samo mi na Malti, temveč eh, tudi eh, s pomočjo drugih držav članic. Naša intervencija je bila eh, intervencija zdravega razuma in spoštovanja eh, zakonodaje eh, države članice, ne pa eh, zakona džungle. Eh, Seveda lahko je enostavno, dokler nimamo te skupne politike priseljevanja, prelagati breme na druge. To pa ni rešitev. Skupna politika je tista, ki nas bo pripeljala do rešitve. Seveda je to zelo zahtevno področje in vem, da ne bo enostavno gre za človeško tragedijo, ki se dogaja zaradi nezakonitega priseljevanja in to bi bilo prvič treba zaustaviti. Drugič, mehanizem za porazdelitev bremen je treba začeti takoj sprejemati in izvajati. To naj postane zakonsko zavezojoč inštrument. Tretjič, načelo mora biti, da vračamo nezakonite priseljence v Evropski uniji. Četrtič, vsak sporazum z tretjo državo, ki ga sklene Evropska unija, mora zajemati tudi določbe eh, o priseljevanju. Petič, agencija Frontex je agencija, ki jo treba okrepiti ne samo finančno, temveč tudi z drugimi viri in sredstvi. In šestič, zagotoviti moramo, da se bomo borili proti nezakonitemu priseljevanju tudi v okviru boja proti organiziranemu kriminalu. Nekaj je še v mojem poročilu, kar je predlagala socialistična skupina, namreč, da podelimo priseljencem, nezakonitim priseljencem pravico do aktivno in volilno in pasivno volilno pravico, vendar to vsekakor ne gre. Mislim, da na ta način ne bomo prišli do ustreznih rešitev. Hvala, gospod Pusutil. Komisar Borč, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, v imenu komisije čestitam gospodu Pusutilu za to pomembno poročilo. To poročilo se nanaša na zelo pomembno temo nadaljnega razvoja Evropske unije, torej na skupno eh, politiko priseljevanja. Poročilo povdarja, da je pakt o priseljevanju, ki ga je Evropski svet sprejel lansko leto, dal nov zagon delu na področju priseljevanja in azila v Evropski uniji. Eh, zaveze, ki smo jih sprejeli v tem paktu, moramo se sedaj začeti eh, uresničevati. Naslednji mesec bo komisija predlagala metodo za spremljanje eh, izvajanja tega pakta o priseljevanju. Na ta način bomo lahko bolj usmerili ali instrukturirali letne razprave v Evropski, v Evropski uniji od leta 2010 na področju priseljevanja in azila. Definicija skupnih ciljev a, politike priseljevanja v paktu je nekaj, kar bomo še naprej izvajali v večletnem stokholmskem programu in to je ena od prednostnih nalog naslednjega švedskega predsedstva. Poročilo Busotil zagotavlja komisiji celo vrsto pomembnih eh, inputov, ki jih bo vključila v sporočilo, sporočilo, ki ga bomo sprejeli še pred poletnimi dopusti. Vesel sem, ko ugotavljam skladnost stališč na mnogih eh, področjih. Tukaj poročilo gospoda Busotila poziva komisijo, da deluje in komisija že aktivno deluje na celi vrsti področji. Naprimer, eh, pri razvoju ustreznih inštrumentov za začasno in krožno migracijo, potem večje, boljše zbiranje, analiziranje podatkov, potem razvijanje realnih priložnosti za legalne priseljence, zmanjšanje nezakonitih priseljevanj in večje sodelovanje s tretjimi državami. Še eno področje bi želel omeniti, kajti v zvezi z njim je gospod Busutil izrazil zaskrbljenost, namreč solidarnost med eh, državami članicami, ko gre za eh, priseljevanja. Kot ste sami povdarili, gospod Busutil, so zadnji dogodki v sredozemlju res še bolj akutno pokazali probleme in pritiske, pod katerimi so se znašle nekatere države članice. Lahko vam zagotovim, gospod Pusutil, da je komisija zavezana iskanju rešitev, ki bodo v podporo tistim državam članicam, ki so izpostavljene zlasti velikemu pritisku priseljencev. Tri ukrepe, ki smo jih ali jih bomo kmalo začeli izvajati, lahko omenil. Pregled eh, uredbe uh, Dublin 2, ta bo uh, odgovornost za sprejem eh, priseljencev eh, prenesel na druge države članice, kadar gre za zelo akutno soočanje s temi pritiski pri nekaterih državah članicah. Poleg tega bomo med dvemi državami članicami spodbujali dogovor o, dogovor, o eh, prostovoljnem sodelovanju na tem področju. Hvala, glasovanje o tem poročilu bo jutri, sedaj prehajamo na naslednje poročilo, Rodi Kracac. Garapolo, nadzor proračunskega izvajanja inštrumenta za predpristopno pomoč, poročevalka. Hvala, gospod predsedujoči. Naj vas na začetku vse spomnim.